Enih s tem je zapisnik sprejet. Specialne vizite v Rosiji. Bila to prva vizita predsedujočega parlamentu Evropskega v tem kraju od 12 let. V Moskvi spotkavam se s predsednikom Medvedjevem, predsednikom Dume Borisom Grizlovem, predsednikom Rade Federacije Sergejem Mironovem in ministrami sprav zagraničnih oraz ministrom energije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 tudi z eh, dobitnikom Saharove nagrade 2009. Eh, eh, Ruskim oblastem sem tudi povedal, kako smo zaskrbljeni zaradi eskalacije konfliktov eh, pri njih eh, in Eh, zlasti seveda zaradi plina in spomnil sem jih tudi na pogodbene obveznosti glede dobave plina Evropske unije. Povedal sem tudi, da bi morali imeti ustrezne klauzule v pogodbah med eh, Belorusijo in Rusijo, po katerih bi bilo zagotovljeno dobavljanje plina Evropske unije. To je za nas zelo pomembno. Eh, svet in komisija si bosta tudi ogledala to vprašanje in morda bi pa lahko tudi dobili najnovejše informacije o tej situaciji. Dejstvo je, da se situacija stalno spreminja, eh, vsako uro dobivamo nove informacije o tem sporu.